treba testirati, ali to gre. Zdaj, prosim, eh, pritisnite levi gumb je da, sredina je vzdržan, desno eh, je eh, ne. In zdaj, prosim, ugotovimo, če stvari delujejo. To je samo testiranje. Vaš ne deluje. Torej, gospa Sato, eh, če prav razumem, je, imamo dva kandidata in če sem pravilno razumela, da če da glasujemo, je da za eno kandidatko, ne pa za drugo in kako pa bi pojasnili, eh, kdo je kdo, eh, kaj pomeni plus in kaj je minus. Ker sem uh, oseba za stike za Envi bi želela tudi izraziti željo, da tisti, ki bo izbran danes kot predstavnik Evropskega parlamenta v upravnem odboru, EHE mora biti bolj eh, dejaven v stikih za Envijem in da odbor redno obvešča eh, o vsem in da bi ta oseba bi bila torej, bistveno bolj dejavna kot tisti, ki so bili doslej na tej funkciji. Hvala lepa. Torej, govorili ste za gospod Kristina Roden, gospa Laperus je eh, kandidatka liberalcev. Kdo želi spregovoriti v njeno korist? Eh, hvala, mislim, da ni treba mislim, da gospa Sato ni v tem smislu spregovorila, ampak menim, da tisti, ki bi najpač eh, bil izvoljen, naj stori več eh, na tem področju kot eh, predhodnik. Torej, sedaj moram še jaz razumeti, kako bomo glasovali. Imamo en glas in tisti, ki bo dobil večino, bo naš predstavnik. Sedaj eh, moramo. Eh, pazljivo eh, poskrbeti. Torej, Kristina Ruden, eh, prosim na. Na desni rdeča, da, to pomeni za gospo Ruden. Tisti, ki hoče glasovati eh, za gospo Laperus, mora levo lučko pritisniti, torej zeleno. L is Laperus. Torej, rdeča lučka za roden, levo zeleno laperus. Tisti, ki želite glasovati za Kristino Roden, pritisnite na rdečo luč. Tisti, ki želite glasovati za Ann Laperus, pritisnite zeleno lučko. To je levi gumb. Uh, Očitno, Eh, vem, da je pred Božičem in to je strašno zapleteno za nas, ki smo člani in smo utrujeni. Torej, levo list eh, je za Laperus, desno pa za Ruden. Je to pravilno? It's not green or red. Torej, ne pomeni zeleno in rdeče, ampak je levo in desno. Uh, in sedaj prosim, uh, glasujte za. Prišlo je do zmede, gospod predsednik. Na seznamu glasovanja smo imeli dva kandidata po vrstnem redu. Vi ste začeli um, z drugo kandidatko, ne pa s prvo. Samo toliko, da boste vedeli. Ne gre za abecedo, sedaj ste našteli drugače. Ponavadi um, abecedno glasujemo, imamo abecedno naštete kandidate. Torej, ne smemo o rodajnem glasovati prvo. Ampak ravno obratno. Bo. Mislim, da je jasno, da je desno in levo in zdaj. Torej, mislim, da je jasno, da je Rusija levo in uh, roden je desno. Si left? left <laughs> left. Ah. ça va être des confusions terribles. Hein. Prava zvešnjava. Bari Vojcic, madame uh, eh, Kostec. Ste vsi glasovali? Ben Miklos. Konec glasovanja. Normalno je, da se vse to vodi. Madame Laperouse. Gospa La Perus, 35 glasov. Kristina Ruden. Triindvajset, en glas vzdržan. And, um, torej, eh, zmagala je gospoda Perus in s tem imamo predstavnico v upravnem odboru EHE. To je bil zelo preprost način glasovanja sedaj. Sedaj smo pri naslednji točki 20. To je energetska učinkovitost. Poročevalec je Peter Lize. Ja, da muss man immer. Äh Hallo. Hallo. I live in five minutes. So, we start with the vote. I live now. Peter Lise. I can't. He's so ja, smart. Ja, vielen Dank. Gospod Lise ima besedo. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek. Želim se zahvaliti vsem kolegicam in kolegom in sekretarjatu, sodelavcem, ki so pomagali predvsem tudi poročevalcem v senci. To je pomembno mnenje, kajti to je povezano s prihodno eh, podnebno strategijo. Pri nekaterih kompromisih eh, smo imeli težave, ampak kljub temu nam je uspelo pridobiti veliko podporo. Imam pa še eno željo. Torej, po številnih razpravah smo prišli do kompromisa za eh, 34. vodno izjavo 19. člen. Gre za sistem ETS. Eh, za trgovanje z eh, emisijami. Torej, pravzaprav predlagamo zelo majhen ukrep, kajti cene certifikatov se zelo spreminjajo. Mislim, da je kompromis zelo previden. In ne bi bilo primirno, po mojem mnenju, če bi eh, glasovali dodatno o predlogu spremembe 254, kajti ta je proti, eh, v nasprotju s kompromisom. Zato prosim predsednika, da spremeni glasovalni seznam tako, da ta amantma odpade. Če pa to ni možno, prosim kolegice in kolege, da zavrnejo predlog spremembe 354, kajti ta je v nasprotju zelo previdnim pristopom v kompromisnem predlogu. 354 naj bi sploh črtali seznama ali pa glasovali proti. Hvala, to je bilo predhodno. Uh, dogovorjeno, mi smo bili mnenja, da naj bi ta amandma pač ostal in vsak naj glasuje tako, kot se mu zdi, um, torej vsak po lastni presoji. O tem bomo glasovali torej ločeno. Hvala, Peter, za komentar, tako da je vsem vse malo bolj jasno. Sedaj pa glasovanje. Predlog spremembe 18 o resterosi za, proti, vzdržani, zavrnjeno konsolidiran predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidiran predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidiran predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto šest za, proti, vzdržani, sprejeto sedem za, z ustnim predlogom spremembe sedem torej za, torej sedem, Najprej moramo ločeno glasovati o ustnem predlogu spremembe, kajti ta ni del kompromisa. Äh, ali je poročevalec proti, äh, ali je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Torej, mislim, da je to v nasprotju s kompromisom, zato sem proti. Se pravi, da, to, da to odpade. Glasujemo torej o konsolidiranem predlogu spremembe 7 v kompromisnem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Konsolidiran predlog spremembe 3 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem nadaljujemo z predlogom 57 Sabine Bils za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 to je umaknjeno, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Ček, Dobro bomo preverili. Am, predlog spremembe 70. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Nadaljujemo s torej predvsej daleč zadaj v seznamu. Eh, člen 3, 8, 9. Predlog spremembe 5 poročevalca. Kdo je za? 3a eh, nov, nov člen, torej predlog spremembe 5 na 8 strani. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. No, tu smo si kar nekaj prihranili, tako da lahko nadaljujemo s členom 5, prvi odstavek. Predlog spremembe 135, Richard Seber, kdo je za? Trenutek. 135. 135 za proti, vzdržani sprejeto. 136 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 134 za. No, če hočete preveriti, seveda lahko. 136 Teodoros Kilakakis sam želi, da se elektronsko preveri. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. 136. Konec glasovanja. No, skoraj je šel skozi predlog, ampak ni dobil čisto dovolj glasov. 134 pa je pa najotov za, proti, vzdržani, sprejeto. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dann haben wir bei Artikel 6. Mm, člen 6 odstavek 5.c, predlog spremembe 162, gospoda Panajotova, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto triinosemdeset sirpa pietikajnen za proti vzdržani zavrnjeno. Sto štiriinosemdeset za proti, vzdržani, zavrnjeno 185 za, proti, vzdržani, sprejeto 187 za, proti, vzdržani, sprejeto 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. 190 za, proti, vzdržani sprejeto. 191 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 198 za, proti, vzdržani, sprejeto. 205 s ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 206. 212. 212 za, proti vzdržani sprejeto. 213 za, proti vzdržani zavrnjeno. 214 za, proti vzdržani zavrnjeno. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Thank you. nicht dasselbe, das müssen wir trotzdem abstimmen. 296. Artikel 11, Par Enajsti člen prvi odstavek 296 Oreste Rossi in Janoš Adar 297 za, proti vzdržani zavrnjeno. 298 za, proti vzdržani, sprejeto. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302 za, proti, vzdržani, sprejeto. 301 za, proti, vzdržani, sprejeto. 303 za, proti vzdržani sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejeto. 304 za, proti vzdržani sprejeto. 305 za, proti vzdržani sprejeto. 308 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 307 za, proti vzdržani sprejeto. 309 za, proti vzdržani sprejeto. 12 za, proti vzdržani sprejeto. 311 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 312 za, proti, vzdržani, tudi to je sprejeto. 313 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 314 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani. To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto. 315 za, proti, vzdržani, sprejeto. 316 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 317 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 318 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 319 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 320 za. Proti. Vzdržani sprejeto 321 za, proti vzdržani sprejeto 300, oziroma 14 za, proti vzdržani sprejeto. Teil des Kompromisses, das fällt. 325 fällt. 325 uh, eh, odpade, 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 324 za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili. 324 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, en glas liberalcev ni dovolj, da bi eh, spremenil to, kako glasuje večina. 333 za in to je identično z 334 za proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 354 znameniti predlog spremembe. Torej glasujemo o 354, kdo je za, proti. To moramo preveriti elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 28 proti, en se je vzdržal, to je sprejeto. Sledijo priloge. 360 za, proti, Nisem bil pozoren, moramo elektronsko preveriti 360. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 361 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 362 za proti, vzdržani, zavrnjeno 363 za, proti, vzdržani, sprejeto. tristo štiriinšestdeset do tristo sedeminšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tristo oseminšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti vzdržani sprejeto. 369 za proti vzdržani zavrnjeno. 370 za proti vzdržani sprejeto. 371 za proti vzdržani zavrnjeno. 372 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 373 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 374 za, pro, proti, vzdržani, sprejeto. 376 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 377 za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjeno 378 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 379 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 380 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 381 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 382 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 383 za, proti, vzdržani, sprijeto. 384 za, proti, vzdržani, sprijeto. 385 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 387 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 388 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 389 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 390 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 390 za. 390 elektronsko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 391 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 393, 394 za proti, vzdržani, zavrnjeno 395 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 396 za, proti, vzdržani, sprejeto 398 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 399 za, proti vzdržani sprejeto 400 za, proti vzdržani sprejeto 401 za, proti vzdržani zavrnjeno 402 za, proti vzdržani zavrnjeno 404 za, proti vzdržani zavrnjeno 404 za, proti, vzdržani, sprejeto 405 za. Withdrawn. For Swiss withdrawn. 403 je umaknjen predlog. 405, 405 za. Proti. bomo preverili 405 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 406 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 407 za, proti, vzdržani. elektronsko glasovanje. Glasujemo 407. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 408 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 409 za, proti, vzdržani, sprejeto. 410 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 411 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto 22 za, proti vzdržani sprejeto 23 za, proti vzdržani zavrnjeno. Nadaljujemo s predlogom spremembe 29. Frederik Ris za, proti vzdržani sprejeto 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 36 za, oziroma se opravičujem, 35 Janoš Adar za, proti vzdržani zavrnjeno. 36 za, proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprijeto. Preverjamo 37 elektronsko glasovanje. Beendet. Konec glasovanja. No, zavrnjeno, to je bilo jasno zavrnjeno. 37 mi je žal. 38 za. Proti vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Oprostite, 42, 42. Kriton Arzenis za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 45 za, proti, vzdržani sprejeto, 46 za, proti, vzdržani, tudi to je sprejeto. Sedaj pa lahko elektronsko glasujemo o celotnem besedilu mnenja začetek glasovanja. Konec glasovanja. 52 za, 3 je glasovi proti, 6 se jih je vzdržalo. Čestitke Petru Lizeju, ki je opravil to pomembno delo, hvala tudi sekretarjatu za pripravo današnjega glasovanja. Ja, to je zelo pomembno poročilo. To bo eh, pomemben del danskega predsedovanja v naslednjem polletju. Ja, wir machen weiter. Sedaj pa nadaljujemo z pomembnim poročilom. Živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom in živila za posebne zdravstvene namene. Hallo, Peter. Hallo.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 Sì. So, I hope the energy... Torej, upam, da se lahko razprava o energetski učinkovitosti nadaljuje zunaj te dvorane. Ali ste vsi pripravljeni za obravnavo naslednje točke? Tudi Richard Ceber in Theodoros Kulakakis sedaj vista, kaj smo storili pri njihovi točki, ampak so tudi druge zadeve. Prosim poročevalko Frederik Ries, da poda uvod v to temo. Živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom in živila za posebne zdravstvene namene. Prosim. Bon, živim, monsieur le président. Mais... Ja, bom to storila. Ampak eh, sama sebe težko slišim, kaj šele drugi. Ja, očitno smo še začeli s praznovanjem. Ja, danes je res eh, dan za ta eh, predlog uredbe. Um, ne samo v tem odboru, ampak tudi druga dva odbora. Popovdne boste govorili o tem. Gospod Takula bo v Itreju govoril o tem in pa um, kolegica Ivanova v Imku boste pa predstavila to temo. Ne želim biti predolga. Bom pa predstavila nekaj ključnih točk. Um, leta 1977, um, pred 30 leti, je Evropska komisija že um, prvič napovedala glavne um, prehranske trende, ki so se pojavili po um, nastanku prvih um, živil za zmanjševanje telesne teže. In takrat so se pripravili predlogi za to, da bi um, pripravili posebne um, ukrepe za um, živila za takšne posebne zdravstvene namene. Um, večina um, dokumentov, ki je bila sprejetih, je bila sprejetih po komitološkem postopku, kar pomeni, da večina um, poslancev ponavadi ni poznala uh, teh stvari. Naj omenim um, um, nekaj direktiv, naprimer o hipokalorikih, potem um, za toleranco na glutene, um, za um, specifične um, oblike živil potem um, živila za dojenčke, živila, ki so namenjena izvozu, potem um, trdne snovi in pa tekoče snovi. Um, vse te direktive oziroma uredbe so bile sprejete v zadnjih 30 letih. Sedaj pa je čas za obračun. Um, 66 um, strani um, obsega ocena učinka komisije. Torej, predvsej dolga ocena, ampak jasno pa je, da. Um, eh, Zgodovina ni ravno prepričljiva, predvsem sta problema dva. Razdrobljenost notranjega trga, diplomatsko rečeno, to pomeni tole, nekatera podjetja v tem sektorju um, pač iščejo, katere so najboljše zakonodaje za njih v posamečni državi um, in potem ugotavljajo, um, kako um, sprijeti najboljše um, ukrepe, naprimer um, pri um, zdravstvenih trditvah iz leta 2006, pri um, živilih in pa pri um, direktivi iz leta 2002 iz dopolnil k živilom, dodatkom. Pa še nekaj je problem. Včasih uh, potrošniki težko gotovimo, um, katere izdelke treba izbrati. Včasih so. Um, vaši nameni različni, pač odvisno, um, kaj želite doseči, kakšni so prehranski nameni, ali se ukvarjate s športom ali ne. Včasih, um, naprimer, bi lahko samo um, kupili običajno živilo, ki ima um, neke dodatke, neke um, minerale, vitamine, ampak potem pa se izkaže, da to živilo ni veliko boljše kot pa neko čisto običajno živilo, čeprav ima neke dodatke. In sedaj se je izkazalo, da um, komisija želi um, razveljaviti prejšnjo um, ure, ureditev in pripraviti novo. Prav tako treba omeniti tudi boljšo zakonodajo. Um, ta koncept uh, se navezuje na tudi številne prejšnje ukrepe. Naprimer, um, v tem odboru smo veliko govorili o poročilu Summers, um, označevanje živil, potem informacije za potrošnike. Prav tako uh, bomo jeseni 2012. Um, um, imeli um, kodifikacijo 202 um, zakonodajnih besedil glede prehranske verige. Komisija torej želi ponastaviti, racionalizirati um, te predloge. Dietetična živila um, bi um, spadala v um, uredbo z leta 2006 um, uh, glede zdravstvenih trditev. Uh, to je morda preveč ponastavljeno. Um, prav tako pa želi komisija tudi um, ohranjati um, okvir za tri tipe. Za um, dojenčke, za otroke, za tekoče in pa trdne snovi ter pa za živila, ki se namenja za bolnike, ki so pod zdravstvenim nadzorom. Um, dve renljivi skupini prebivalcev um, naj bi imeli torej koristi od teh specifičnih zakonodajnih aktov, še posebno um, ko gre za sestavo in pa označevanje takšnih živil. Jasno bo, da um, bodo um, ta živila označena drugače, kot pa za običajne ljudi, kajti to so ranljive skupine. Prav tako naj um, omenim. Um, da smo imeli pri 23. in 46. predlogu sprememb um, napake. Um, tukaj um, mora piši, pisati samo za uh, dojenčke, um, ne pa tudi za otroke. Eh, Sprčasi v senci smo se vse skupaj pohvalili in poskušali približati stališča z gospodom Šnitrom iz Zelenih, potem um, ehm, za rabu iz socialistov, potem gospa Ljota za GUE, gospa Gileng za ECR. Z njimi smo sodelovali in si izmenjavali stališča. In nekatere njihove pomisleke um, sem um, vključila tukaj predložene dokument. Tukaj smo v odboru za okolje, za zdrave in varnost hrane in zato mislim, da bistveno, da um, stvari gledamo z tega zornega kota, želimo okrepiti predloge, ki že obstajajo, um, še sploh za najbolj ranljive skupine um, evropejcev. Kaj treba torej podariti? Ta zakonodaja mora uporabljati previdnostno načelo, um, tukaj imamo pač različne predloge sprememb, ki to omenjajo. Uh, Potem je treba tudi razlikovati med um, tem, da pesticidi čisto slučajno obstajajo. Um, um, tukaj gre za proizvode za um, dojenčke, torej um, slučajna um, stopnja reziduov je eno, potem drugo pa je namenska stopnja um, reziduov. To pa mora biti izključ, zelo prepovedano in eh, treba je torej spoštovati um, črko in duh zakonodaje. To morajo vsa podjetja spoštovati. Včasih so državljani šokirani, ko ugotovijo naprimer to, da evropska zakonodaja omogoča pesticide v um, teh živilih, v nekaterih živilih, o katerih sedaj tukaj govorimo. Um, our tax substances um, piše, um, sicer ne piše pesticidi, ampak nekaj podobnega je to. Potem imamo še tukaj druge skupine, um, naprimer dioksine. Um, sedaj ne bi naštela vseh študij, ki to potrjujejo, ampak mislim, da moramo to izpostaviti in prepovedati takšne snovi oziroma sestavine. Tretje, kar je podarila gospa Zarbo in Ljota, sta zelo ustrali pri tem. Tudi gospod Perjelo, ki ni več tukaj, um, je to omenjal. Um, o pomarančnem soku smo tudi pripravili akte in eh, smo se pogovarjali o tem. Pravila morajo biti enaka, enaki pogoji morajo veljati za izvožene in uvožene izdelke. To se morda zdi komu očitno, ampak tudi takšne um, jasne stvari um, moramo podariti. Um, člen, um, predloga sprememb 35 in 42 to omenjata. Prav tako so liberalci mislili, da najbolj dinamična evropska podjetja, naprimer tista, ki so bistvo našega gospodarskega tkiva, MSP-ji v vseh strukturah. Srečala sem se z več predstavniki MSP-jev in vsi niso ravno navdušeni nad trenutnim zakonodanim aktom. Sedaj naj bi torej vsa ta živila um, dali v zdravstvene trditve, v dokument o zdravstvenih trditvah. Niso ravno vsi navdušeni na tem. Ne gre vedno samo za varnost pri živilih, ampak gre tudi za stroške, kajti tudi stroški so za MSP zelo pomembni. EFSA naprimer spreme um, neko zakonodajo, ampak to potem vpliva tudi na stroške. Um, 500 tisoč evrov ali pa milijon evrov um, bi bili morda večji stroški za nekatere MSP-je, če se spremejo novi zakonodajni akti in to je za MSP-je velika številka. Vse to torej sem to upoštevala in zato sem um, želela spremeniti um, področje uporabe. Skop. Mislim, da treba ohraniti specifične določbe za hipokalorična živila. Um, to je zelo um, inovativen sektor. Pa še nekaj, kar je še bolj pomembno. Prav tako predlagam, da se vključi v LCD, very low calorie, torej zelo um, nizka kalorija. Um, tudi to bi morali vključiti v predelitve tistih um, proizvodov, um, ki so namenjeni za posebne zdravstvene namene. Nekateri um, se torej um, prehranjujejo samo z nekaterimi živili naprimer s tistimi proizvodi, ki uh, imajo od 500 do 800 um, kalorij. Prav tako, um, morda bomo pozneje govorili o lobingu. Um, poskušala sem um, upoštevati vsa različna stališča in mislim, da je to bistvo pri takšnem um, postopku zakonodaje. Ampak, gledajte, včasih potem slišim, naprimer, čež, da um, mi želimo stigmatizirati nekatere ukrepe um, in želimo stigmatizirati um, debelušne po Evropi in po svetu. Um, nekateri pravijo, da debelost ni um, bolezen. Pa gledajte, leta 2001 je Svetovna zdravstvena organizacija dejala, da debelost je bolezen. Tudi mi smo to potem jasno podarili leta 2008 v Evropski uniji. Torej, če nekdo pravi, da debelost ni bolezen, je to res nekoliko čudno. Pa še nekaj glede področja uporabe. Ja, zaključujem, gospod predsednik. Ja, že deset minut govorim, vidim. Ja. Torej, živila, ki so namenjena um, vsem tistim ljudem, ki ne prenašajo tolerance, naprimer gluten uh, je tak problem. Eh, prav tako gre za toleranco na laktozo in pa na druga podobna živila oziroma skupine živil. Tukaj mislim, da potrebujemo stabilen zakonodajni okvir za takšna živila. Zato eh, predlagamo, mislim, da skupaj številimi iz sveta, tudi to, da um, bi imeli um, posebno poročilo Summer, torej o um, informacijah za potrošnike v 36. členu. Eh, kjer govorijo tudi o označevanju, piše to, da je treba um, zapisati prisotnost alergenov v nekaterih proizvodih. Um, še posebno za gluten in pa za laktozo bi to morali zelo jasno zapisati, se mi zdi. Zaključujem. Treba je predvideti um, čim bolj zanesljiv zakonodajni okvir s specifičnimi določbami za um, nekatere renljive um, specifične skupine ni treba nujno vedno ponovno napisati zakona. Včasih je treba samo bolje uveljavljati že obstoječa besedila oziroma zakonodajne akte. Potem dostop, dostop javnosti do uradnih dokumentov, preglednost, tudi to je zelo pomembno za gospod Šliter in pa za nekatere druge. Potem splošna prehranska zakonodaja, ta temelji na splošnih načelih, kot je previdnostno načelo in pa preglednost. Vse to je treba upoštevati. Se tudi predstavila obrazložitve. Ne želim um, prevzeti um, odgovornosti za vse oziroma um, zaslug za vse. Vsi smo sodelovali, uh, pročevalci v senci, sekretarjati in vsi drugi, um, potem lobisti um, z različne zainteresirane skupine. Tudi pravniki lingvisti parlamenta so um, zelo skrbno proučili, um, kako so predlogi sprememb med seboj naskladni. In potem še uh, Patricio Diver, moj asistent, je prav tako zelo sodeloval pri tem delu. Uh, Um, ima otroka, ki je star tri leta um, in uh, kmalo bo dobil še novega otroka. Torej, ta tema ga je gotovo zelo zanima. Um, se bo kmalo tudi sam kupoval takšna živila. And, uh, to... Hvala lepa. Najprej porčevalci v senci, potem imamo še eno točko, moramo biti, kar se da kratki, porčevalci v senci po tri minute. Jezden Lange je prvi. Uh, ja, um, tri minute je čisto dovolj. Um, najprej kot prvo splošni pristop komisije je, da bi racionalizirali že obstoječo zakonodajo. To je dober pristop, se mi zdi. Moramo upraviti ta pregled, to prenovo in ugotoviti moramo, katere skupine ljudi so tako um, ranljive, da potrebujemo za nje poseben zakonodajni okvir, kjer se natančno zapišejo podrobnosti njihovih živelj. To je jasno, um, mora biti res za um, otroke, dojenčke, um, prav tako za živela za posebne zdravstvene namene. O um, nizkokaloričnih um, prehranskih dietah moramo prav tako še govoriti, ali je to treba vključiti v ta okvir ali ne. Prav tako se veliko govori o nekaterih živeljih, ki so. Um, v nekaterih državah eh, posebej izpostavljene. Um, v nekaterih državah so živila že v okviru, sedaj pa bodo izven okvira. Mislim pa, da. Um, naprimer, kaj storiti z glutenom? Um, pravila, ki veljajo za um, označevanje nizkega glutena, ostanejo ista. Za potrošnika se nič ne spremeni sme spremeniti. Potrošnik mora vedeti, da bo sestava živila enaka, eh, pa ne gre za stari sistem ali pa um, za um, splošno živilsko zakonodajo. Ampak, gledajte, ne moremo pa kar tako razrešiti um, vprašanja um, povračil preko zavarovalnic na nacionalni ravni. Na evropski ravni je to težko um, doseči. Potem pa še um, mleko za rast. Tudi to bo zanimivo vprašanje. Lete, um, torej, um, to življenje ne bi bilo zunaj parnac uh, zakonodaje, to se mi zdi prav, ampak kaj pa se je potem spremenilo za potrošnika? Sama ne želim prepovedati takšnih živil. Če kdo želi plačati um, veliko, veliko denarja za um, neke proizvode, kjer bi nekdo dejal, da um, nekdo, um, ki je starejši od enega leta, lahko kupuje čisto običajno mleko. V redu, pač naj kupi te, te izdelke, takšen je pač trg. Ampak kaj, če bo, se bo zgodilo, če uh, ti proizvodi ne bodo več znotraj zakonodaje parnec, ali je to lahko vključeno v splošno živilsko zakonodajo, ali pa se bo za potrošnika kaj spremenilo? Eh, to me zanima od komisije. Pa še nekaj me zanima komisija, kakšna je trenutna situacija. Um, to mleko za rast, ali je to dovoljno s parnecom, um, ali pa um, so nekatere države članice to vključile v parnec, uh, druge pa so to vključile v splošno živilsko zakonodajo. Kakšna je trenutna situacija, kako bomo poskrbeli za to, da bodo živila še vedno na voljo, um, ampak zunaj um, tega posebnega okvira, potem pa še inovativnost. Um, to je zelo zdra, znanstveno področje in uh, treba poskrbeti za to, če bomo imeli kakšne inovativne izdelke, potem je treba te omogočiti na trg. Uh, pa še um, proizvodi za zaščito rastlin, vprašanje. Vprašanje za komisijo. Kaj že imamo in kaj treba še dodatno zaščititi? Ne želim ponovno praviti razprave o tej um, zakonodaji um, o varstvu rastlin še enkrat tukaj. Seveda pa želimo vedno um, zaščititi um, otroke in bolnike čim bolj, ampak v redu, ampak ne pa želim še enkrat ponoviti te razprave um, o um, zaščiti um, rastlin. Um, torej me komisija zanima, kako bi lahko tukaj dosegli neko ravnoteže, neko sredino. Linda McKeven, um, nadomeščate svojo um, poročevalko v senci. Ja, ni mogla priti sem, ampak mi je pa poslala nekaj pripomp. Sicer nisem strokovnjak za ta dosi, ampak sem pa zelo um, um, skrbno poslušala pročevalko. Tako kot poročevalka, tudi mi um, podpiramo predlog komisije, se strinjamo z glavnimi cilji, z, uh, z usmeritvijo, potem pa še nekaj specifičnih vprašanj. Um, formule za dojenčke oziroma za otroke. Naša poročevalka želi um, ukrepanje za pesticide, še posebno pri um, otroški hrani oziroma um, hrani za dojenčke. Really še posebno je zaskrbljena glede predloga komisije. Dobri, jaz ufam. Mm, kaj se dogaja z mikrofonom? Bom zamenjala uh, mikrofon. Um, the... um, komisija, uh, zakaj želite uh, spremeniti um, pravila glede um, izvažanja um, proizvodov za dojenčke um, v tretje države? Mi moramo imeti enake standarde za proizvode, ki jih prodamo pri nas in pa ki jih izvažamo v tretje države. Eh, prav tako um, želi um, razširiti to, da bi um, um, formule za otroke razširili na druge formule. Um, te formule za dojenčke in pa formule za otroke, um, to ni čisto jasno, kakšne so razmejitve. Um, sama sem um, kupila um, te um, mlečne formule za nečakin in ugotovila sem, da obstajajo težave, kajti včasih obstaja um, tudi oglaševanje za dojenčke oziroma otroke, ki so starejši od šest um, mesecev um, potem še mleko za rast. Um, v tej zakonodaji naj bi torej uredili um, to ali pa pri um, zdravstvenih trditvah. Potem še um, živila za posebne zdravstvene namene, to mora biti posebna kategorija, prav tako se strinjamo z opročevalko, da zelo jasno opredelimo v tej zakonodaji, kaj so ta živila. Področje prave mora biti čim bolj osko in vsi um, proizvodi mora biti urejeni pri health claims, torej pri zdravstvenih trditvah. Prav tako mora industrija uh, posredovati um, informacije um, zdravstvenim strokovnjakom, um, ne sme se pa tega oglaševati za bolnike. Uh, strokovnjaki, ki so um, odgovorni za zdravje um, otrok, in uh, mater, še posebno babice, mora dobiti vse informacije, um, ki so tukaj potrebne o takšnih živelih. Potem um, še nekatera druga živila, um, ta se namenja za splošno prebivalstvo. Um, nekateri, ki so pa debelušni in bi morali imeti nizkokalorična živila, ti pa bi morali um, imeti to posebni zakonodaji. In um, to bi moralo biti označeno drugače kot običajna hrana za hujšanje. Eh, potem še brezglutenska živila um, pri um, zakonodaji za informacije um, o, o živilih za potrošnike moramo to urediti, eh, prav tako menila tudi nanomaterijale oziroma nanotehnologijo. Prav tako um, podpira to, kot pravi počevalka, da um, mora imeti um, vsako um, živilo um, našteto tudi posebne sestavine, ki se jih da dodati. Glede uh, formule za dojenčke in pa nadaljne formule, um, mislimo takole. Če ne bi bila substanca um, koristna za zdravje um, otroka, um, če je dobila pozitivno oceno EFSE, potem je treba um, vključiti takšno sestavino vse formule za dojenčke oziroma otroke. Uh, ne smemo razlikovati med formulami, če je nekaj dobro za um, dojenčke, potem je treba to dodati um, vsa um, mleka, vse formule za dojenčke. Um, ni nujno, da um, je samo. Um, dražji izdelek boljši. Vsi izdelki morajo biti boljši. Torej, to formulacijo tajenčke je treba vključiti um, v um, zavezujoče um, um, sestavine, ki jih je treba vključiti v takšne um, boljše proizvode. Mislim, da bodo drugi še govorili o tem. Ja, Julie Garlink je naslednja porčevalka. Osenci. Hvala lepa, hvala lepa porčevalki. Mm, zelo poglobljeno um, se je rotila tega. Bom kratka, bi pomenila nekaj krajših vprašanj. Um, torej, dieta z um, malo kalorijami, to me nekoliko skrbi. Na začetku se mi je zdelo, da obstajajo zdravstveni razlogi za to, da to vključimo v področje uporabe. Potem pa sem to začela pročevati. In kaj um, se je izkazalo? Ko dodate strošek uh, debelosti eh, preko vseh naših pobud um, za sladkorno bolezen, za um, srce, srčno-žilne bolezni in tako dalje. In ko vidimo, da je to zelo obsežen problem, gledajte, potem se pogleda nekaj raziskav, ki zelo jasno kažejo tole. Debeli, eh, debelušni ljudje ne želijo um, oditi k zdravniku. Um, devetkrat um, manj uh, pogosto bodo šli um, k zdravniku kot um, tisti, ki imajo običajno telesno težo. Torej zdi se protiintuitivno, če rečemo, da um, morajo ti ljudje um, prejemati samo um, nizkokalorične diete oziroma oblike prehrane. Uh, um, mogoče um, te dijete um, učinkuje za nekatere ljudi, ne pa za vse. In zato se zdi res protiintuitivno ostrati pri tem, um, da naj ti ljudje gredo k zdravniku. Raziskave pa kažejo, da ti ljudje ne želijo oditi k zdravniku, razen če imajo druge težave. Treba je spodbujati um, ljudi k temu, da začnejo zmanjševati svojo telesno težo, preden pridejo do hujših težav. Torej, tega ne podpiram. Um, podpiram pa isto glede um, brezglutenske um, hrane, oziroma živil, tudi sama sem želela to predlagati. Um, spremembe v zakonodajnem okviru. Um, Sveda mora biti um, vezane tudi na zdravstvene trditve. Um, vse mora biti povezano tudi pri zdravstvenih trditvah. Moramo še marsikaj storiti kot odbor še do Božiča. Se že veselim tudi tega dela. Pa še nekaj um, pesticidi, tukaj imam podobno vprašanje kot že prej. Um, to sedaj odpira zelo um, nova vprašanja in ne vem, če moramo sedaj obravnavati to vprašanje. Sedaj morajo potrošniki imeti pred seboj izbiro, ampak. Sedaj imajo to izbiro, pač sami se lahko potrošniki um, odločijo, um, ki bodo kupovali izdelke, naprimer organske, eko izdelke. In zato mislim, da tukaj um, ne bi smeli odpriti teh ši, zelo širokih vprašanj. Um, naslednji pročevalc v senci pa sem sam. Um, bom začel govoriti v švečni, tako da boste res videli, um, da je tukaj moja vloga drugačna. Ja, Hvala lepa. Um, na prvem uh, srečanju pročevalcev v senci uh, smo ugotovili, da se strinjamo glede večine točk in zato um, sem bil pripričan, da bomo dosegli dober končni rezultat. Uh, Sedaj bi se vrnil tisto, kar je povedala Linda McKeven. Eh, današnja pravila za um, dojenčke, za um, mleko za dojenčke um, so dobra, njih treba močno spreminjati. Prav tako mislim, da bi morali um, te predpise um, razširiti tudi na um, otroke, ki so um, stari od 6 do 12 mesecev. Podobna pravila bi morali imeti tudi pri tem. Tako bi se lahko izognili nekaterim težavam. Uh, mislim, da bi to morali storiti. Pa s tem Ester de Lange je prav tako omenila drugo vprašanje. Torej, mleko za rast um, in pa nadaljne formule. Meni se zdi to. Um, zelo čuden um, koncept, ne vem, mleko za rast, to je zelo čuden koncept, se mi zdi. Um, morali bi ugotoviti, zakaj točno gre. Gre za um, kravje mleko z nekaterimi dodatki. To je treba zelo jasno povedati. Potem gluten, mislim, da bomo lahko našli neko rešitev na podlagi pravil, ki jih že imamo um, za boj proti alergijam. Uh, In zato moramo določiti neke um, meje, standarde in um, označevanje mora biti zato ustrezno. Tisti, ki niso tolerantni na gluten, um, ne smejo kupiti um, naprimer izdelkov, s katerimi pre, presegli mejo 20 mikrogramov na dan. Potem v LCD, torej very low calorie diet, uh, dieta zelo malo um, kalorijami. Na nek način moramo to zakonsko urediti um, pri um, živilih za posebne zdravstvene namene. Potrebujemo um, neko rešitev, kajti tukaj so nekatere meje zelo nizke. Tukaj je treba vedeti to, da gre za um, diete, ki so tudi časovno omejene in tukaj potrebujemo določen nadzor, kajti če se tako ljudje prehranjujejo predolgo, potem lahko naletijo na težave. Prav tako imajo težave, če imajo um, čudne diete. Um, glede nanotehnologije se pa strinjam, tukaj je zelo pomembna predvsem preglednost. Pa še nekaj. Včasih um, naprimer gotovimo, da nekateri izdelki um, niso ravno prijetnega okusa, um, da so res groznega okusa in tudi na to bi morali misliti. Sedaj pa Andres. Hvala. Najprej želim čestitati kolegici za ta osnutek poročila na splošno in tudi za strategijo, ki jo je izbrala. Vendar nisem pa vsem prepričan, pre in se strinjam s kolegico, kjer gre za posebno sensibilnost in pozornost uh, ljudi, ki imajo celjakijo, torej ne upošteva se ta kategorija obolilih oseb. Eh, eh, združenje, italijansko združenje za celjakijo me je opozorilo na to, da rešitev, ki jo predlaga, poročevalka, eh, torej da ni dovolj, da se to, kar velja za gluten, eh, enostavno prenese sem. Kaj ti gre za označevanje živil, ki se nasplošno uporabljajo? Eh, torej, ki jo uporablja zdravo prebivalstvo in ne dietetični izdelki brez glutena, ki pa so posebni eh, živil, posebna živila za posebne zdravstvene namene, ki imajo netoleranco na glutin. Tako kot eh, je kolegica Gris hotela ohraniti evropsko zakonodajo za eh, nizkokalorične diete, moramo vedeti, da eh, take diete vodijo tudi do določenih prehrambenih navad, ampak moramo seveda eh, upoštevati še posebej potrebe oseb, ki ni eh, z netoleranco na gluten. Tu gre za ranljive skupine oseb, gre za specifično patologijo. Celakija je eh, kronična bolezen, torej ne samo netoleranca. Že leta znanstveniki in akademiki vedo, da je brezglutenska dieta, eh, da se predpiše strani zdravnika in lahko pa eh, škodi tudi tistim, ki imajo cel, celijakijo, naprimer, predvsem gre za prebavne motne in tako naprej. Eh, tudi če so v živilih samo minimalne sledi glutena. Hvala. Naslednji govornik je Krista Klas. Dve minuti sta na razpolago. Da, prav lepa hvala. Eh, predsedujoči, imamo zelo malo časa in zato sem osredotočila prav posebno temo, eh, ker sem prepričana, da ne smemo stvari podvajati. Eh, kaj šljute to tudi dobro pozna, e, imamo opravka z uredbo o pesticidih, vemo, e, kaj je napisano v tej uredbi in eh, sedaj je treba poskrbeti za to, da če so kašni eh, ostanki, ki jih ni mogoče ugotoviti, no ja, če nečesa ni mogoče ugotoviti, potem eh, je to problem. In zelo dobro je opozorjeno v uredbi o pesticidih, da imamo skupine, ki so posebej ranljive. Otroci so vključeni in matere, torej tudi še nerojeni otroci. In to je treba spoštovati in tudi sprejeti, kar smo z veliko truda dosegli. Eh, želim si, da bi eh, se nanašali na dobre uredbe, ki jih že imamo in da to raven ohranjamo. Če sedaj rečemo, da bi moralo biti manj kot nič eh, ostankov pesticida in sploh ne bi smeli rastline gojiti brez pesticidov, imam seveda težave z naravnimi um, sredstvi za borbo proti škodljivcem. Torej, vse so tudi tam še določene težave. Prosim, z določeno mero je treba uh, postopati in tudi z določenimi cilji. Uh, ker eh, drugače se bo zgodilo, da v Evropi sploh ne bomo mogli več eh, pridelovati hrano za dojenčke v Evropi in bomo morali uvažati iz Azije. Prosim, z malo občutka se je treba lotiti teh vprašanj. Imamo tudi eh, v srejšo pozornosti posebne oblike hrane in tudi posebej ranljive skupine. To bi želeli, da se ustrezno upošteva. Naslednja govornica je Katina. E. Hvala. Bom zelo kratka, moram pa povedati, torej pri nas italijanih, ker jemo veliko pašte, kruha in tako naprej, torej eh, živila, ki vsebujejo gluten v naši prehrani in zato smo mogoče še posebej sensibilni za to, ta problem. In si ki jo poznamo v Italiji, mogoče že dalj časa kot drugi. Zato smo tudi razvili v Italiji uh, kakovost podjetij, ki proizvajajo te izdelke, ki so zelo kakovostni. Tako kot je povedal kolega, italijanski kolega, je celjakija, eh, torej tam se ne sme uporabiti nobenega glutina, ampak potem, ko to predpiše zdravnik, zato je čudno, če se želi zmanjšati nadzor za kategorijo, ki je tako ranljiva kajti eh, bile so omenjene eh, torej, eh, bolezni, prebavne motnje in tako naprej, osteoporoza in tako naprej, če nisi strok pri tej dili. Veliko pa je tudi še drugih posledic, ne, eh, torej eh, sp, eh, spontani splav, potem eh, možgance kalcifikacije in tako naprej. Torej, eh, in mislim, da moramo zagotoviti ustrezno obves, obveščanje in tudi eh, strok nadzor in zdravstvene trditve tega ne eh, z, eh, predvidevajo. In zato ne smemo znižati nadzora za tako ranljivo skupino in razen tega prihaja tudi do izkrivljanja. Eh, nekateri, nek, nekatere uh, zvezde pravijo, da če, uh, odkar ne uporabljajo glutena, se čutijo, počutijo bolje. Ampak to ni vedno tako. Ne, Torej, jaz ne razumem, da zmanjšujemo uh, nadzor ne samo za osebe s celjakijo, temveč tudi za druge ljudi, ki morajo seveda zmisliti o tem, oziroma se jim da vtisko, da je prehrana brez glutina bolj zdrava. In to enostavno ni res. Hvala lepa. Naslednji govornik tudi iz Italije, Andrej Rossi. Si, grazie, non posso che... Hvala. No, popolnoma se strinjam s tem, kar je ravno kar povedala kolegica Gardini. Mogoče je poročevalka podcenila to vprašanje, kaj ti to, ta predlog eh, povezuje samo s ekonomskimi vprašanji in ne s kakovostjo življenja eh, ljudi, ki so resno oboleli. Celjakija eh, je huda bolezen in želim opozoriti kolegico, mogoče ne, to ne ve, čeprav je poročevalka, da tisti, ki hočejo eh, ohraniti uredbo za, eh, v zvezi s ciljakijo, to niso podjetja, ki proizvajajo te živila, temveč eh, združenja, Evropska združenja bolnikov, torej nasprotje tega, kar vi pravite, pravite združenje eh, oseb s ciljakijo, eh, torej zastopa 80 odstotkov teh ljudi, torej gre za veliko večino obolelih oseb, ki zahtevajo, da se zagotovi kakovost teh izdelkov, s tem, da ostajemo pri uredbi. Mislim, da če eh, ne bomo storili tega, kar zahtevajo obolili potrošniki, potem bomo naredili veliko napako. Italijanski senat in to smo tudi priložili ta dokument, zahteva prav to. Naprimer v Italiji, kjer je obolelih celijakijo res zelo veliko, mogoče več kot v drugih državah, torej ti bolniki imajo pravico do teh eh, izdelkov in sicer brezplačno. Če bomo spremenili te določbe, potem ne bo več možno, zagotoviti tih izdelkov, ki so v Italiji pač tudi eh, zdravila, torej brezplačno. S tem ustvarjamo tudi ekonomsko škodo, ne samo škodo za zdravje. Zato res vabim eh, poročevalko, da spremeni to, kar predlaga in da zagotovi, da bodo ti bolniki, ki zahtevajo od nas eh, zagotovitev ustrezne kakovosti, da eh, jim to tudi, da jim ugodimo. Naslednji je Charles de Moser. Hvala lepa. Mislim, da je tukaj to dobra podlaga za razpravo. Je pa treba res izboljšati um, akte. Tisto, kar je povedal Ester Lange, je popolnoma res. Treba se osredotočiti na končne potrošnike, na starše, ki kupujejo hrano za svoje dojenčke in otroke. Uh, pri ponostavitvi, pa ne smemo zasejati več zmede za potrošnike. Moramo izboljšati razmere, ne pa da poslabšati situacije. In tukaj res želim ustrajati pri tem, da moramo ponastaviti pravila za trženje, naprimer. In tukaj bi morali biti strožji in morda bi lahko šli celo dlje, kot pa predlaga poročevalka. Prav tako potrebujemo več eh, strokovnega znanja in informacij, naprimer v zvezi s tem, ali bomo vključili ta živila z zelo nizkimi kalorijami ali ne. Ne vem točno, kje so plusi ali minusi za to, da vključimo ali ne. Moramo več vedeti o tem, ampak to je moje osebno mnenje. Torej, težko vemo, kaj je prav in kaj ne. No. Este Lanke ste želeli še kaj povedati? Ne, vprašanje italijanskemu kolegu o brezglutenski eh, prehrani. Eh, kolikor vem, je to vprašanje v Italiji poveda, povezano s tem, da če enkrat eh, dobiš potrjeno to, ti tudi nadomestijo te stroške. In zato je vprašanje, kako je na evropski ravni. Ali je tukaj sedaj predvideno, da bi se na italijanski, eh, pri italijanski vladi torej eh, uredi to vprašanje, če so izven eh, proizvodom barnac, so še vedno brezplačni oziroma se dobi na domestilo za to, to je prvo vprašanje in če se nič ne spremeni za končne porabnike pri brezglutenski in hrani, hrani z nizkim glutenom in kako je potem z Eh, problemom eh, glede komisije v mnogih državah je tako, da so eh, proizvodi brez glutena za malo, malo glutena, tudi brez aparata na razpolago, Eh, potrošnikom na koncu ali ne bi bilo smotrno, da bi imeli en okvir v Evropski uniji in bi eh, ta, to vprašanje um, nadomestili, prepustili posamezni državi. To vprašanje sem tudi ja želel vprašati komisijo. Eh, kako je v Italiji? Italija, ali ste ugotovili, da so določeni problemi z našim predlogom, z vašim predlogom, ki ga nismo predvideli, ali je to um, vprašanje povezano z lobiji? Um, torej naši državi imamo tudi veliko ljudi, ki imajo težave z glutenom, ampak eh, tam eh, je je stvar še predvidena, eh, da se popravi z novim predlogom v zvezi z hrano. O koni, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, tudi sama bi se zahvalila pročevalki za odlično delo. Vse je bilo že povedano, ne bi tega ponavljala bi pa nekaj dodala. Glejte, moramo razmišljati naprimer o tem, da bi komisija lahko spodbudila države k pedagoškemu delu, um, izobraževanju ljudi. Vedno več je debelušnih otrok, raven debelosti um, pri otrocih raste v vseh državah Evropske unije. Otroci vedno prej začnejo um, jesti, ne vem, um, krompirček. Um, čipse in um, začnejo piti um, Coca-Cola in podobno. Torej, vsi um, babice, um, otroški zdravniki, učitelji bi lahko izobraževali um, otroke, skupaj s starši seveda. In zato bi bilo dobro, da komisija spodbudi države k temu, da začne s pedagoškim delom. Enako kot naprimer pri smrtnosti na cestah um, Evropa um, ima pedagoški pristop, tudi um, pristop sankcij, um, tako da bi dejansko stopna smrtnosti na cestah padla. In morda bilo pametno, da to um, tudi tu zahtevamo od komisije. Also. And... Uh, dobro, tudi prosimo komisijo za pripombe v zvezi z tem. Bazel Matjo Takis bi želel spregovoriti, izvolite. Dobro jutro, gospe in gospodje. Eh, hvala, da sem eh, dobil priložnost, da spregovorim v zvezi s temi vprašanji, eh, ki se tiče tudi komisije zlasti. Najprej bi čestital gospe Ris za odličen opis te vsebine našega predloga in tudi bi ji čestital za to, da je bilo mnogo dodano tudi strani eh, poročevalcev Senci in da je to vključila v svoje poročila. Nasplošno obstoja veliko soglasje eh, v zvezi s tem poročilom in da bi opustili sedanji način obravnave dietetičnih izdelkov. Obstoja predlog, da bi ohranili hrano za hušanje v okviru, ki ga imamo. Gre za nizkokalorične diete in eh, tudi eh, hrano, ki prispeva k hušanju. Menim, da komisija eh, pristopi je pripravljena prisluhniti tem pomislekom, ampak mislimo, da so pomisleki bolj povezani z potrošnjo takih proizvodov za hujšanje, ki predstavljajo nadomestilo za celotno dnevno prehrano. Ehm, bolj kot pa pri, v primerih, ko gre za majhne prigrizke. Ehm, torej, komisija dejansko posluša. Eh, kaj imamo povedati. In eh, predlog, da bomo v okviru, eh, našem okviru ohranili proizvode brez glutena, slišal sem, bi dejal, da so italijanski kolegi to izredno podprli. Želim zagotoviti parlamentu in tudi njim, da pravila za diabetike in pa za bolnike s celijakijo, eh, kot eh, pred, to načrtujemo, predvidevajo, da ne bi eh, ničesa spremenili, da bi isti pogoji ostali ohranjeni. Za tiste, ki imajo nizkoglutensko ali pa brezglutensko prehrano. In tako, da bi za ljudi s celjakijo ti pogoji ostali dobri. Lahko zagotovim, da bodo pravila in zaščita ljudi s celjakijo se ne spremenila, kot je gospa Lange dejala. Eh, in kot ste vi, gospod Šliter, spraševali, ne vplivamo na pripravljenost držav članic, da podpirajo in izplačujo nadomestila, Eh, bolnikom, ki potrebujejo te proizvode. Mogoče druge države članice želijo eh, še eh, izplačevati kakšna sredstva za druge bolnike in z drugimi državami. Ampak naš predlog ne jemlje državam članicam možnost, da tudi dalje izplačujejo nadomestila za različne proizvode. V zvezi s pesticidi. To je vprašanje, ki je bilo omenjeno um, praktično strani vseh poročevalcev in soporočevalcev, bi um, omenil nekaj v zvezi s tem, kar je povedala gospa Klas. Strinjamo se, da pesticidi ne bi smeli biti uporabljeni pri takšnih proizvodih. Tudi, če se preprosto reče, eh, uporaba pesticidov je prepovedana, eh, ne bomo dosegli ciljev. Potrebno je določiti zgornjo mejo. Če imamo nič cela, nič eh, ena milijoninke, je to omejitev oziroma zgornja meja, eh, ki je poveča, povezana z direktivo 396 skozi 2005 in eh, to je in nujno je potrebno eh, postavljati zgornje meje. To je zgornja meja ugotovljene vsebnosti, bi naj prispevala k temu, da pesticidi, ki niso uporabljeni, ampak so vključeni oziroma prisotni, ker obstoja eh, onesnaženost zemlje iz eh, preteklosti ali pa prejšnje posajenosti, eh, da se te ostanke ugotovi in tudi celo zgodi, da bi potem proizvode zavrnili. Torej, ni dobro, da se odpravi možnost, da bi določili takšne zgornje meje, zaradi tega, ker to nudi boljšo zaščito kot določba, eh, da pesticidov sploh ne bi smeli uporabljati. Eh, tudi smo vsi zaskrbljeni eh, v zvezi z majhnimi srednjim velikimi podjetji. Menimo namreč, da če imamo takšna določila, je sicer veliko informacij v zvezi s tem, ampak če bomo sedaj eh, z eh, implementiranimi akti ali delegiranimi akti sprijeli eh, določene določbe, bi take smernice postale zavezojoč instrument in to ni to, kar bi koristilo MSP-jem in kar bi si oni želeli. Da, treba jim je pomagati, da implementirajo uredbo, nove uredbe, to da ne s pomočjo nečesa, kar je absolutno zavezujoče. V zvezi z vprašanjem gospe Lange, kaj se bo zgodilo, če nekaj ne bo zajeto v posamezne ureditve v eh, zvezi z temi cilji, je treba reči, da eh, horizontalna pravila in eh, zakoni v zvezi s hrano predvidevajo, da se določene stvari vključi in treba je vedeti, da če, nekaj, če se postavi kakšno zahtevo, je treba tudi zaprositi in tako dalje. Da, pravzaprav gre za to. Uh, yes, we uh, believe that uh, something that it is uh, referring to growth, it is already recognized growth. Če imamo opravka z mlekom, ki je predvideno za rast, potem je že uh, v je to že zajeto v predpisih in tudi v nekaterih drugih državah članicah se uporablja neka druga imena. To, so, to je mleko za dojenčke in podobno. Gre za določene skupine prebivalstva in če se predvideva, da je treba eh, eh, posebej dokazovati, da je neki proizvod eh, ugoden za določeno grupacijo, je seveda treba to tudi omogočiti. Eh, če imamo dve vrsti proizvodov, eh, o katerih govorimo, je ena skupina taka, ki ima posebno formulo in pri drugi tega ni, ima torej ena oblika proizvodov, določeno vsebnost eh, proteinov in eh, drugi, drugih sestavin, ki so eh, predvidene. Druga skupina je pa taka, ki je enostavno okrepljeno kravlje mleko, ni pa neko mleko z posebnimi sestavinami. Gre za to, da bi ta uredba omogočila tudi boljši upogled v to, kako bi Eh, se te zahteve ustrezno postavljalo. Gospa Mekaven je svojimi predlogi eh, v imenu gospe Sarbo eh, predvidela, da bi naj omejili reklamo za Eh, nekatere izdelke, gospod Šljuter je to tudi omenil v zvezi z omejitev reklam za tiste eh, izdelke, ki so namenjeni za majhne otroke, stare do šest mesecev. To je nekaj, eh, s katerim, za čemer bi se naj ta direkt, uredba ne ukvarjala. In moram zaključiti, Eh, zato bi ob zaključku eh, dejal, da lahko zagotovim vsem. Pravila za izvod, izvoz so zelo jasno postavila v členu 11 in 12 splošnega zakona o hrani. Eh, tukaj se nanašajo na izvoz hrane in živalske krme in da ta pravila morajo biti upoštevana tudi v, pri izvoženih proizvodih, kajti eh, um, zaradi tega nismo um, pripravljeni, da bi eh, to vse ponavljali. Eh, to so tudi načela za preprečevanje in tako dalje. To je že vse predvideno v naši zakonodaji iz leta 2002 in eh, to se horizontalno uporablja. Hvala lepa. Yes, uh, however, it's... Hvala. Torej, Eh, torej, um, videli bomo, ali parlament gleda na stvari podobno kot vi. S tem pa spet dajem besedo gospodis. Oui, merci, monsieur le président. Je vais être hyper bref. Enfin, je... Ja, hvala, predsedujoči. Um, bom kar se da kratka. Um, nekateri so že odšli iz arene, tisti, ki so se ravno borili, no ampak um, drugi se bomo slikali potem, ko bomo izmenjali stališča, tako da bodo vsi ostali tukaj. No, sedaj najprej um, mleko za rast. Um, Zakaj prej o tem nisem posebej na dolgo govorila, zakaj bi ohranila status quo? Mislim, da to um, ni v skladu s dejanskimi prehranskimi potrebami. To je zdravstvena trditev, kot že to kaže samo ime. Um, različne dragacije, tudi države članice se sprašuje, kako je s tem. V, v glavnem vsi čakajo na EFSO. Um, ali je to samo um, argument za trženje, ali je to dejansko neko v zvezi s um, zdrav, zdravjem ne vem, ehm, sama nimam nič proti, lahko nekdo bolj prevzame pobudo pri tem, ampak ne vem pa, zakaj um, je to del specifičnih prehranskih potreb. Potem, um, ehm, gospod Long, um, bomo um, spodbojali gospod McKevin glede. Um, Tretjih izdelkov, gospe Zarbu, sem že odgovorila pri 35, pri 42 predlogu sprememb, sem to menila, tudi komisija je to potrdila. Gospa Zabo je bila tukaj in je dejala, da je to v njihovi državi to precej pomembno vprašanje. Se strinjam z argumenti, ampak ne vem pa, če um, je ta akt eh, pravi akt za odgovarjanje na takšna vprašanja. Potem um, ločeni se z nami. V 50. in pa 51. predlogu sprememb sem odgovorila na to, tudi gospod Čitr je to omenil. Mislim, da ste se številni strinjali s tem, kako je s tem seznamom unije. Če bo ta um, seznam ponostavljen, racionaliziran in izpiljen, potem moramo biti zelo previdni. Po mojem mnenju moramo ohraniti nekatere specifičnosti in um, upoštevati specifičnosti in um, potrebe posamečnih mrljivih um, skupin. Potem gospod Erling, glede um, VLC. Seveda, um, zelo poslušam um, tisto, kar se nanaša na debelušne oziroma debele ljudi um, še posebno um, pri skupinah um, proizvodov um, uh, od 400 do 800 kalorij potrebujemo zdravstvene kontrole, ampak prakse v državah članicah so zelo raznolike. Nekateri angliški um, supermarketi takšne proizvode kar naprosto prodajo, potem v, na nizozemskem je praksa čisto drugačna, potem kje druge je spet drugačna. V 32. predlogu sprememb sem um, dejala, da moramo to vključiti v um, živila za posebne zdravstvene namene in meni se to zdi um, pametno. Um, ne vem, kako bo z drugimi državami članicami v svetu. Eh, glede ostalega pa mislim, da se bolj um, ali manj strinjamo, seveda ne želimo oglaševanja za tiste, tiste proizvode, ja, to je v redu potem še gluten, um, italijanski kolega uh, Rossi Samoni in pa drugi um, kolegica, ki je ni več, so to menili, gluten, oziroma brez glutena. Tukaj ni um, nekakšnega zanemaranja tega vprašanja. Vsi se zavedamo, tudi komisija se zaveda um, tega, da Italijo to zanima. Gospa Delange je prav tako omenila to vprašanje. Naprimer, uh, v Italiji takšne proizvode tudi um, nadomestijo, torej z denarno očkodnino nekaj je um, obravnavati takšno vprašanje, ampak um, kot rečeno, um, ti proizvodi se nanašajo tudi v označevanje živil in kot sem povedala prej italijanski kolegici, imamo že posebno akt um, uredbe z leta 2009, naprimer se nanaša prav na označevanje. Um, ne gre toliko za sestavo živil, ampak bolj za označevanje živil. Um, in ta uredba z leta 2009 se nanaša prav na označevanje. Tudi senat je priznal, um, da um, se um, proizvodi za zdravljenje celjakije um, vrača v okviru italijanske zdravstvene blagajne. V redu, sedaj pa morajo italijanski kolegi poskrbeti za to, da pred. Um, pripravo zakonodajnih aktov, še vedno poskrbimo za to, da bo Italija um, povračala takšne um, zneske. Lahko to stori kdo tudi drug v drugih državah, ampak ne moramo pa na ravni EU dejati, um, da se to tako stori. Potem pesticidi se strinjam z, z vsem, kar je bilo rečeno. Sedaj moramo predvsem um, sodelovati, tako da bi pripravili um, najboljšo pot, ki ne bi imela odvečnosti, um, um, tako da odgovorimo na potrebe uh, potrošnikov. Um, za potrošnike delamo tukaj, je povedala kolegica. Um, je pa jasno tukaj um, v nekaterih proizvodih, češ. Um, so določene stopnje pesticidov, ampak tudi to moramo um, omeniti, tudi na tem moramo delati. Um, direktiva z leta 2006 um, se nanaša na to in tudi tam je um, bilo predvideno, da bi v živilih za um, dojenčke um, vključilo, vključili zelo jasno načelo, popolno prepoved pesticidov za takšna živila. Um, Um, tukaj imamo pač previdnostno načelo. Včasih um, se tukaj stvari ponavljajo. Pri better regulation, pri boljši zakonodaji smo dejali, da ne želimo več ponavljati stvari, da bi to kupo nastavili. Ampak včasih pa je treba pomembno načelo vendarle podariti še enkrat. Predvsem pa jasno pa je, da želimo za ranljive skupine imeti um, živila brez pesticidov. Pa še gospa Makoni, uh, ki je tudi ni več tukaj očitno. Um, se strinjam um, z njenimi pomisleki. Um, smo že delali na področju debelosti, imamo um, zeleno knjigo, belo knjigo. Prav tako um, smo imeli poročilo o debelosti in pa o življenjskem stilu v Evropi, torej mislim, da je to horizontalno vprašanje, um, ki se ga lotujemo na horizontalni ravni, um, različni odbori um, za izobraževanje, za kulturo, za socialne zadeve, vsi se ukvarjamo s tem. In to je horizontalno vprašanje, ki se pogosto pojavlja. Tukaj um, pa imamo zelo specifično orodje, ja, ampak še vedno pa lahko upoštevamo tudi bolj globalne probleme. In sedaj mislim, da sem res končala in seveda se že veselim sodelovanja um, pri predlogi sprememb. Upam pa, da bomo dosegli soglasje o prvi obravnavi. Upam, da bo to možno. Mislim, da je. No, bomo videli, kako bo Danska s tim ravnala. Torej, rok za um, vložitev uh, predlogov je 18. januar 12. 29. februarja bomo potem glasovali oziroma obravnavali to spet v. Uh, Eh, odboru 17. aprila na plenarnem zasedanju. Hvala, da ste eh, sodelovali in prepričan sem, da bo uspelo rešiti še odprte vprašanje v zvezi z Italijo in glutinom. Hvala vsem, ki so govorili v tej točki dnevnega reda. Ostala pa je ena točka in sicer se vračamo na 14. točko in sicer poročilo komisije o uporabi učinkih in ustreznosti uredbe o določenih fluoriranih toplogrednih plinih, torej uredba o F plinih. Eh, pred kratkim smo Eh, glasovali o resoluciji eh, v zvezi z eh, emisijami CO2 in hoteli smo strožje določbe in tu gre seveda tudi za izid 23. srečanja pogodbenic Montrealskega protokola. S tem smo se ukvarjali že pred dalj časom. Gospod Filip Owen bo z generalni direktorat za podnebje poročal o tem. Thank you very much. I will, uh... Torej, Torej, Filip eh, Owen bo dobil besedo čez eno minuto. Gospe in gospodje, želim se najprej zahvaliti za priložnost, da komisija lahko predstavi poročilo o uporabi, učinkih in ustreznosti uredbe o določenih fluoriranih toplogrednih plinih. To je tako imenovana uredba o F-plinih, eh, kot tudi o izidu zadnjega srečanja pogodbenic Montrealskega protokola. Komisija je sprejela poročilo 26. septembra 2011 in je ocenila uporabo uredbe, učinke uredbe in ustreznost eh, uredbe uh, in politike v zvezi s floriranimi toplogrednimi plini. In sicer je to uz, na osnovi desetega člena uh, uredbe. Uh, evalvacija ocena kaže, da uredba, ki je bila sprejeta 2006, da je že eh, prispevala k doseganju kjotskih ciljev. Kljub temu pa poročilo komisije opozarja tudi na pomankljivosti pri izvajanju in uresničevanju te uredbe. Komisija je zato sprejela ukrepe napram državam članicam v tem oziru, kar zadeva učinke politike v zvezi s floriranimi plini kaže analiza, da če se to pravilno uporablja, potem uredba skupno z uredbo o mobilnih klim, klimatskih napravah eh, do 12-15 prispeva k bistvenemu zmanjšanju teh emisij in to uh, Eh, bo prekinilo trend eh, rasti teh emisij in tako bi tudi lahko stabilizirali emisije eh, fluoriranih toplogrednih plinov na sedanjem stanju. Torej, vprašanje, ali je sedanja politika za dostna, kar zadeva podnebne cilje za 2050, načrt kaže, da je zelo eh, stroškovno učinkovito, če zmanjšamo eh, emisije 2009, eh, emisije CO2 za 70 odstotkov v primerjavi z 2009. Ampak kljub temu se lahko, torej fluorirani plini nadomeščajo tudi eh, tako, da eh, stroški niso višji. Na vsak način pa je eh, posledica za okolje pozitivna. Torej, v delovnem programu za 2012 se komisija tudi ukvarja s tem vprašanjem. In več eh, političnih možnosti je bilo že nakazanih. Predvsem bomo izvedli posvetovanja, ki jih bomo potem vključili tudi v nadaljne načrte. Želim ob koncu povdariti, da želi komisija še naprej trdo delati, da bi dosegli tudi eh, s, eh, s, svetovni sporazum um, v zvezi z Montrealskim pod, uh, eh, protokolom in sedaj bo dobil besedo kolega z generalnega direktorata za podnebje, ki bo govoril o izidno zadnjega srečanja pogodbenic Montrealskega protokola. Hvala, hvala. Želim samo na kratko vas eh, obvestiti o zadnjih uh, o rezultatih eh, tega srečanja. To srečanje je bilo ob koncu novembra. Predvsem smo razpravljali o financiranju skladov torej Evropsk, države članice Evropske unije, Avstralija, Japonska in tako naprej so donatorji. Torej šlo je predvsem za to, da zagotovimo proračun za 2012 do 2014. Veliko je bilo prečakovan strani držav v razvoju in manj možnosti eh, strani držav industrializiranih držav, da bi ustrezno prispevala sredstva zaradi gospodarske krize. 450 milijonov eh, Eh, eh, dolarjev je bilo potem dogovorjenih, ampak eh, pogajanja so bila zelo napeta. Potem smo se pogovarjali tudi o številnih političnih vprašanjih. Severnoameriške države in države Mikronezije so predlagale uh, Eh, ustrezno obravnavo floriranih eh, plinov v okviru Montrealskega protokola, tako kot v prejšnjih letih eh, so bile zelo, zelo poglobljene razprave o tem in razvite države niso zelo pripravljene razpravljati o tem. Predvsem Brazilija in Kitajska se upirata, vendar tudi Indija je bila proti obravnavi tega v okviru Montrealskega protokola in sicer iz pravnih in drugih razlogov. Pa tudi nove pogodbenice kot Kuwait so se pridružile tistim, ki so proti eh, tej razpravi. Torej ob koncu ni bilo form, formalne razprave o HFC-jih. Eh, malo bolj uspešni smo bili s sprejetjem izjave, eh, ki ga je pripravila Indonezija kot gostitelj in sicer izjava o alternativah na svetovni ravni. Eh, Indonezijci so želeli, da bi se vsi, da bi vsi podpisali to izjavo, približno sto jih je potem podpisalo tudi Evropska unija in njene države članice. Razen tega je bil sprejet sklep, kar zadeva uh, um, študijo, izvedbo študije o HCFC-jih. Indija, Kitajska in Brazilija so se opirale proti temu, da bi to obravnavali in sicer, da bi to dali na dnevni red, na agendo. Um, torej, delovna skupina, ki je bila ustanovljena v ta namen, bo poročala naslednje leto. Um, bili so sprejeti tudi drugi sklepi. Nekaj uh, v zvezi s prometom, potem tudi uh, kar je predlagala Evropska unija, ampak ZDA so bile proti temu in tudi Avstralija in Nova Zelandija, torej in tudi tu uh, želimo imeti več uh, eh, informacije o porabi mezobromita in eh, poročilo o tem pričakujemo naslednje leto. Potem rutinske odločitve kot uporabo mesobromita v eh, kritičnih napravah, predvsem uh, gre za ZDA, potem, um, potem klorofluor uh, eh, ogliki v evropski vesoljski industriji uh, in tudi v industrijah v državah v razvoju. In tu smo seveda odvisni od nasvetov, predvsem uh, Eh, delovne skupine strokovnjakov, tako da eh, bo šlo predvsem za to, da se potem izvajo njihovi, njihova priporočila. Potem je šlo za uporabo HCFC-jev v, v ladjah, eh, predvsem pri torej tu mnoge države, ki imajo veliko um, plo vil, to zadeva predvsem Karibski otoki, pa tudi otoki v Pacifiškem oceanu. Torej, srečanje, pri srečanju je šlo za denar, ampak kljub temu smo dosegli napredek v, na pomembnih področjih, ne pa na najpomembnejšem področju pri HFC-jih, s katerim se okvarjamo sedaj že več let. Torej, veliko je bilo dobrih novic. uh, ali je res, da naj. Um, aha, da naj ne kupujemo teh oreščkov za. Uh, božič, torej, če so iz Evrope, potem tudi ne vsebujejo metabromita. Če jih uvažamo iz ZDA, se uh, še lahko naprej kupujejo, čeprav smo uh, bili pravzaprav uspešni pri Montrealskem protokolu. Jaz mislim, da je to uh, svetovna prepoved. Torej, pri uh, tej snovi nam je doseglo, smo dosegli naslednje. Uh, študija bo izvedena da bomo videli, eh, kakšni so učinki kovinskega bromida, kajti to montrealski protokol pravzaprav ne ureja, v Evropski uniji pa imamo zelo nadrobna eh, določbe o tem, kar zadeva um, kritične uporabe, meje, potem uh, smo sprejeli nižje meje, kot uh, s, je to bilo uh, zahtevano predvsem, pa se to uporablja v jagodah v ZDA, ta kovinski bromit. Excellent. Thank you. Linda McKevin. Linda McEwen. Yes, ja, Samo želim Filipa vprašati. Rik, rekli ste, da severnoameriške države eh, so predlagale, eh, torej, eh, da se preneha uporabljati to, torej face out. Želim povedati, da gre za zelo resno stvar o tem razpravljamo. Nisem zelo srečen nad tem. To bo imelo velike posledice za podnebno politiko in to nam eh, omogoča tudi realistično oceno eh, podnebne politike predvsem držav v razvoju, naprimer Kitajske. Eh, kajti realizirati moramo, da ta sklep, da se o tem ne razpravlja, da to ni bilo storjeno zato, ker bi radi razpravljali kje drugi o tem, temveč ker sploh nočejo razpravljati o tem. Um, Ali bi lahko odgovorili na vprašanje in pa tudi moje vprašanje, kdaj boste podali predlog 2012? Kaj ti komisija si je zadala veliko nalog za 2012, torej mogoče imate tudi konkretno časovnico, kdaj lahko pričakujemo ta predlog komisije 2012. No, da odgovorim na vprašanje Linde McEwen. Severnoameriške države predlagajo eh, torej, eh, fazo ukinjanja. Eh, EU podpi, to podpira eh, tudi načelo tako imenovanega procesa face down in to je tudi eh, eh, zapisano v zapisniku, eh, v sklepih tega srečanja. Eh, res je, kot pravite, sploh ni bilo razprave o tem in tudi nočejo razprave o tem. Torej, malo več fleksibilnosti smo videli na strani Brazilije in Kitajske, kjer je malo več odprtosti z razpravo o tem, ampak Indija se zelo upira razpravi, torej ima zelo negativno stališče o tem, vse, kar je povezano s uh, hidrofluoriranimi ogliki, pa tudi države Kuwait, naprimer, se temu stališču pridružujejo. To je res huda bitka in zato je pomembno, da eh, bomo imeli to študijo, torej to smo mi predlagali in to so pogodbenice sprejele, tako bomo vsaj nekako še lahko pritiskali, da se razpravlja o tem, ampak eh, to bo na vsak način zelo težko, da odgovorim na eh, vprašanje predsedujočega, kaj bo EU podala predloge. Eh, torej, to je v delovnem programu komisije za 2012, torej okrog poletja bomo predvidoma podali ta predlog. Hvala. S tem smo končali tudi zadnjo točko na dnevnem redu. Želim vas opozoriti na to, da je danes še delavnica od 3 do 5 o donacijah tkiva in celic. To je poročilo Jana Sadonakisa. Eh, francosko, italijansko, špansko in angliško so jeziki. Eh, in srečanje bo v tej dvorani. Naslednje srečanje je 24. januarja od 9 do 12.30. Vsem pa želim srečno novo leto. In imeli bomo tudi novo ustanovno sejo potem in sicer 23. Torej želim vam srečen božič, vesel božič in srečen.